Spoštovani kolegi in kolegice, lepo vas prosim, da se posedete. Per eh, l'inizio dei nostri lavori, ma avendo... Začeli bomo z našim delom. Sicer nekoliko zamujamo glede na eh, prvotne načrte, ampak kar nekaj stvari je pred nami, zato moramo kar najbolje izkoristiti čas. Zdaj pa najprej v imenu vseh nas pozdravljam gospoda ministra. Vemo, da naš odbor obravnava zelo pomembno poročilo o razmerah v njegovi državi. V tem poročilu ugotavljamo, da je prišlo do napredka, kar nas veseli, ravno tako pa ugotavljamo tudi, da bo potrebno postoriti še marsikaj, preden bo mogoče Kosovo posem integrirati v Evropsko unijo. V zadnjem času je prišlo do precejšnjih premikov v smeri proti demokraciji, proti svobodi. E, začelo se je z deklaracijo neodvisnosti leta 2008, sprejeli ste sodobno ustavo leta 2009 sto bile organizirane prve lokalne volitve. Ravno tako ste organizirali nekatere decentralizirane organe. Vendar pa uh, je potrebno še marsikaj izboljšati. Najprej so tu odnosi s Srbijo, če jih nekaj naštejemo, potem je tu politična situacija na severu Kosova. Uh, to je za nas še posebej pomembno vprašanje. Eh, in pa seveda so tu tudi dejavnosti Euleksa na Kosovem. Tudi na tem področju je potrebno opraviti nekaj ovir za to, da se bo ta pomemben mandat lahko popolnoma uresničeval. Reforme na Kosovem potekajo in. Cilj uh, vzpostavitve vladavine prava je nekaj, za kar se vsi zauzemamo. Mislimo, da je v tej smeri prišlo do pomembnih korakov. Potrebujete močne institucije, ki bodo delovale demokratično. Je pa tu še nekaj področji, kjer tega zaenkrat še niste uspeli posamo resničiti. Naprimer na področju pravosodja bodo potrebna nadaljna prizadevanja. Potrebno bo nadgraditi boj proti korupciji. Eulex je tam ravno zato, da vam pomaga pri teh nalogah, da vam pomaga utrditi vladavino prava, boriti se proti korupciji in vzpostaviti eh, delujoč praven sistem. Kot veste, Kosovo tudi ni vključeno v svežen eh, vizumskih sprostitev, ki smo jih sprejeli za nekatere države Zahodnega Balkana. Kot veste, smo prosili komisijo naj pospeši delo, kar zadeva sprostitev vizumskega režima tudi za Kosovo. Vendar pa, preden bo to mogoče, bo potrebna tudi močnejša zaveza z vaše strani. Le na ta način se bo lahko ta cilj k malu uresničil. In s to željo ter številnimi eh, drugimi željami vam kar brez nadaljnega predajam besedo zato, da nam poveste nekaj več o razmerah v vaši državi. Imate deset minut. Hvala. Thank you. Thank you so much, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik. V veliko veselje mi je, da vas ponovno vidim. In istočasno mi je seveda v veselje, da ponovno vidim toliko prijateljev Kosova, ki ste zbrani v tej dvorani. Res cenim to priložnost, da si danes z vsemi vami izmenjam mnenja glede tega, kje se Kosovo trenutno nahaja in kakšna pot je še pred nami v zvezi s številnimi izzivi, s katerimi se sooča ta mlada država. Predvsem gre tukaj za ključni izziv najmlajše države na svetu, to je pridružitev Evropski uniji in uresničitev evropske perspektive za mojo državo. Pripričan sem, da številni med vami zelo dobro poznate razmere na Kosovem in da ste seznanjeni tudi z ozadjem in eh, s preteklostjo glede tega, kako je prišlo do današnjega Kosova. Poskušal bom biti kratek v svojem uvodu, zato da bo lahko sledila izmenjava mnen. Ravno, ravno to je namreč namen današnjega srečanja. Kosovo je doseglo ogromno napredka v dveh letih obstoja odkar torej obstaja kot neodvisna in suverena država. Ves čas napredujemo pri izgradnji institucij in eh, institucije Republike Kosova so zgrajene na podlagi sodobne ustave, ki tudi sama temelji na najvišjih evropskih standardih. Kosovo vse čas trdo dela na dveh temeljnih področjih. Notranja konsolidacija državnosti in pa mednarodna konsolidacija državnosti. Na notranji ravni Kosovo in kosovske institucije, predvsem kosovski parlament, eh, so v zelo kratkem času uspele sprejeti veliko zakonodajnih aktov na podlagi nove ustave in na podlagi določil, ki izhajajo oziroma ki so vsebovana v spravnem predlogu, ki ga je pripravil nekdani finski predsednik gospod Ahtisari. Na mednarodni ravni so Kosovo priznale številne države po vsem svetu. Prav tako smo že vzpostavili diplomatske stike s skoraj 30 državami po svetu. Vzpostavili smo kar nekaj uh, veleposlaništev in konzulatov, ki služijo tako dvostranskim interesom med Kosovom in državami gostiteljicami, pa tudi, da služijo interesom kosovskih državljanov po svetu. Evropska integracija je glavni cilj Kosova. In Kosovo bo lahko reklo, da je opravilo svojo pot šele takrat, ko bo sprejeto kot polnopravna članica Evropske družine svobodnih narodov. evropska integracija je ključno gonilo in ključna gonilna sila vsega, kar na Kosovo počnemo. Mislim, da je to pravi trenutek, da izrazim hvaležnost Kosova Evropskemu parlamentu za vso podporo, ki ste nam jo doslej nudili za vso podporo, ki ste jo nudili kosovskemu ljudstvu na poti proti evropski integraciji. Smo na ključni točki. Glede na to, da se bliža sodba mednarodnega sodišča in da je pred nami kar nekaj ključnih dogodkov, lahko rečemo, da smo dejansko na ključni točki, ko bodo potrebne ključne odločitve. Te odločitve so včasih težavne, vendar so nujne na tej točki. Če želimo napredovati eh, tako kot država Zahodnega Balkana, eh, kot tudi kolektivno v okviru celotnega Zahodnega Balkana. Kosovo je povsem predano zasledovanju cilja članstva v Evropski uniji, usporedno s ciljem vzpostavitve dobrih in tesnih sosedskih odnosov ter vključno oziroma usporedno z zasledovanjem cilja regionalne integracije. Kosovo ima eh, odnose z vsemi bližnjimi sosedami in si prizadeva za normalizacijo odnosov tudi z Republiko Srbijo. vedno znova ustrajamo pri tem, da se morajo odnosi z Republiko Srbijo normalizirati, kajti prihodnost Zahodnega Balkana eh, vseh držav je v evropskih integracijah. In pokazati moramo, da smo dovolj zreli za evropske integracije to lahko naredimo tako, da najdemo plodne načine sodelovanja na ustreznih ravneh. Namesto da si vedno znova postavljamo razno razne diplomatske ovire in da se vedno znova ponavljajo diplomatske ovire na poti Kosova, je skrajni čas, da naša severna soseda Republika Srbija začne delovati v drugačni smeri, da se loti sodelovanja z nami, zato, da bomo dosegli mir v regiji, pa tudi zato, da se bomo približali evropski perspektivi. Vzpostavljanje vedno novih diplomatskih ovir na poti konsolidacije kosovske državnosti namreč prispeva k zaostritvi odnosov med Kosovom in Republiko Srbijo. Namesto tega se moramo torej odločiti za drugačno pot. Zmanjšati moramo napetosti in sodelovati na vseh tistih področjih, ki so nam v skupnem interesu. pozdravljamo uh, to, da, se je, eh, da so se načrti za vizumsko liberalizacijo uh, pripravili tudi za Bosno in Hercegovino in Albanijo in upamo, da se bo vizumska liberalizacija čim prej zgodila. Vendar pa istočasno zahtevamo jasen katalog meril in kriterijev, torej nalog, ki jih mora Kosovo uresničiti, tako da bo tudi Kosovo čim hitreje dobilo svojo, načr, svojo časovnico na tem področju. Temeljna napaka je, če bi s tem procesom za Kosovo odlašali predolgo potem, ko bodo končani za druge države. Kosovo po drugi strani seveda mora izpolniti svoje dožnosti. Že sedaj se pogajamo o sporazumih o ponovnem spritju s številnimi državami članicami. Tri sporazume smo že podpisali z Nemčijo, Francijo in Albanijo. Zaključili smo pogajanja z Avstrijo in Norveško pred nami pa je še en krok pogajan za Avstrijo. Pripravljeni smo uresničiti merila in kriterije. Bodite zahtevni do Kosova, bodite strogi do Kosova ampak dajte nam jasen katalog zahtev in jasno napoved glede časovnice. Nočemo in prepričan sem, da tudi vi tega ne želite, da bi se znašli v neljubem položaju. Namreč. Uh, kosovska ustava ponuja možnost dvojnega državljanstva in ne želimo si, da bi naši državljani si prizadevali za prizdobitev srbskih, hrvaških eh, ali albanskih oziroma bosanskih potnih listov, zato da bi lahko potovali brez vizumov. Eh, gospod predsednik me je zelo prijazno upozoril na omejitev časa. Zaključil bom in se vam še enkrat najlepše zahvaljujem za vašo prisotnost. Pripravljam pa sem odgovarjati na vse vprašanja, ki jih morda imate. Hvala. Grazie, signor ministro. Eh, potrà, credo, nel seguito del dibattito. Najlepša hvala, gospod minister mislim, da bomo v naši nadaljni razpravi lahko šli tudi eh, bolj podrobno v posamezne teme. Najprej dajemo besedo naši poročevalki, gospe Lunaček. Najlepša hvala, gospod predsednik, in najlepša hvala vam, gospod minister, da ste prišli in da ste podali ta zanimiv uvod. Eh, hvala torej, da ste prišli eh, pred naš odbor in tudi pred druga telesa Evropskega parlamenta v času priprave mojega poročila eh, sva bila v stiku, danes smo imeli prvo razpravo o tem v parlamentu in eh, zelo me veseli vse, kar sem izvedela eh, danes in tudi že na treh dosedanjih obiskih na uh, eh, Kosu. Eh, rekli ste, da naj bomo zahtevni, ampak naj vam damo jasne informacije in to zelo cenim. Veliko stvari je, ki jih mora vaša vlada, ki jih mora vaši ljudje še postoriti, ampak s, eh, z moje strani in strani številnih v tem parlamentu lahko potrdim, da vas podpiramo na poti proti evropski integraciji in tudi na poti proti vizumski liberalizaciji. Kot ste dejali, je zelo pomembno, da vaši državljani ne bodo edini, ki bodo ostali brez te možnosti, medtem ko bodo vsi v vaši okolici lahko potovali ali namesto, da bi si vaši državljani prizadevali za druga državljanstva. Pri tem vas podpiramo in. Uh, kot tudi same, sami veste, sem tudi ena izmed tistih, ki upamo, da eh, bo vseh 27 članic Evropske unije čim prej priznalo vašo državo. Ampak nekaj dela je tukaj še pred nami. Naj spregovorimo o nekaterih pomembnih vprašanjih, ki mislim, da jih je potrebno eh, izpostaviti, ko govorimo o odnosu med Evropskim parlamentom, Evropsko unijo in vašo državo. Sami ste rekli, kar zadeva vladavino prava, da je ključna vzpostavitev dobro delujočih institucij, da je to dobro tako po notranji kot po zunanji plati. Zelo se strinjam z vami. Bi vas pa nekaj vprašala. Prišlo je do določenega prestrukturiranja v vladi, naprimer na področju izobraževanja in zdravja. Vemo, da je tukaj potrebno marsikaj postoriti v vaši državi, zato da bomo, bodo vsi ljudje imeli dostop do zdravstvenega sistema, ki bo dobro deloval, eh, zato da bo tudi izobraževalni sistem dostopen vsem. Eh, zanima me torej, do kakšnega napredka je prišlo na tem področju. Potem je tu še nekaj, eh, kar me je zelo pozitivno presenetilo, ko sem bila pri vas prejšnji teden. Videla sem znake na cestah v treh jezikih, v uh, albanščini, srbščini in turščini. Ljudje tudi govorijo te tri jezike in ali eh, spodbujate več jezičnost med vašimi državljani, da bi se vsi učili vseh jezikov. Mislim, da bo to zelo koristno, tudi ko boste poskušali priti v Evropsko unijo. In pa še nekaj, kar uh, se je zelo kritiziralo uh, in sicer uh, tu je šlo za oddajnike, za. Uh, še posebej na jugu. Torej, uh, prejšnji teden sem bila v Štripcah in mislim, da je to nekaj, kar je potrebno pojasniti. Vem, da je prišlo do nezakonitega delovanja brez licenc, ampak mislim, da je vseeno potrebno uh, uh, imeti pogajanja tudi na komercialni ravni, zato da bodo vsi državljani imeli možnost normalno telefonirati. In pa še zadnja stvar, kar zadeva promet. Vaša vlada se je odločila, da bo plačala 750 milijonov evrov za avtocesto do Albanije. To je 25 odstotkov vašega BDP. Ali res mislite, da je to najboljša? Eh, pot, kako se lotiti infrastrukturnih problemov ali ne bi bilo bolje več tega denarja nameniti, naprimer, železnicam. Hvala. Grazie, onorevole Lunacek. Ho cercato di contenere la sua torrenziale facondia per consentire. Najlepša hvala, uh, gospa Lunacek. Uh, poskušal sem nekoliko omejiti vaš plas pripomb, zato da bodo tudi ostali govorniki uh, imeli nekaj časa. Eh, naslednji govornik. Najlepša hvala. Najprej bi rad izrekel dobrodošljico našemu cenjenemu gostu. Hvala, da ste prišli pred naš odbor in hvala za informacije, ki ste nam jih podali. Zanimata me dve vprašanje. Eh, prvo zadevo ste že na kratko omenili in sicer ste govorili o odnosih s Srbijo. Moje vprašanje pa se nanaša na regionalno sodelovanje v balkanski regiji in na sodelovanje Kosova v tem sodelovanju. Vsi poznamo pomen to vrstnega sodelovanja, to je najboljša priprava na prihodnje članstvo v Evropski uniji. E, kako vaša država gleda na to? In pa drugo vprašanje v zvezi s tistimi petimi državami članicami, ki do sedaj še niso priznale neodvisnosti Kosova. Včasih eh, tukaj v Evropskem parlamentu slišimo poziv tem državam, da bi morale priznati Kosovo, da bi morale to storiti čim hitreje in tako dalje. Vendar pa to ni vplivalo na njihova stališča in uh, upam, da ko ste govorili o uh, vzpostavitvi diplomatskih blokad, niste imeli v mislih eh, teh držav, kajti moja država Slovaška je dokazala, da tudi brez uradnega priznanja lahko imamo konstruktiven dialog in sodelovanje. Tudi zadnji obisk našega zonanjega ministra v vaši državi je pokazal, da s pravilnim pristopom obeh strani je mogoče vzpostaviti dialog. Uh, Eh, ampak vendarle me zanima, kakšen je vaš komentar, eh, kar zadeva odnose med Kosovom in temi petimi državami. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kukan, zdaj pa pročevalec v senci eh, za socialiste. Lep pozdrav, hvala gospod predsedujoči, gospod minister. Mislim, da ste danes povedali kar nekaj stvari, ki jih lahko podpremo. Sam sodim med tiste poslance, ki pravijo, da tudi vaša država sodi v okviru evropskih integracij. In zato bi rad povsem iskreno podal nekaj pripomp. Nobenega dvoma ni, da ste dosegli določen napredek, kar zadeva stabilizacijo, kar zadeva demokratične institucije. Eh, dokaze smo videli tudi pri zadnjih lokalnih volitvah. Sam sem jih imel priložnost spremljati iz bližine. Utrditev eh, institucij pa je pravzaprav predpogoj in eh, tu je predpogoj tudi za približevanje Evropski uniji vendar pa mislim, da je pot do tja še precej dolga. Prav imate, pravite, eh, dajte nam konkreten program, konkretne zahteve. Prav imate, eh, ko govorimo o vizumskem vprašanju, eh, pravite, da prosite za posem jasen načrt, eh, zato da eh, bo tudi vaša prihodnost bolj jasna. Ampak. Eh, mislim, da ste dobili že kar precej jasnih informacij. Eh, veste, kaj je potrebno spremeniti, eh, da se boste laže približali v Evropi. V prvi vrsti gre tukaj za boljše pravosodje. Tu je predpogoj, namreč, da izvedete radikalno reformo pravosodja, zato da bo to bolje delovalo in da bo bolj verodostojno v vaši državi. Uh, Eh, potem je tu cela vrsta težav, ki so prisotne ne samo v vaši državi, ampak v številnih državah, pri vas pa so posebej izrazite. Eh, gre za korupcijo in organiziran kriminal. To so seveda problemi, ki se ne pojavljajo samo eh, pri vas. Demokratična stabilizacija pa je sveda odvisna tudi od tega, kako, bo, kako se boste lotili teh dveh področji. Ali, misli, ali se vam ne zdi, da bi morali tukaj eh, še bolj ukrepati za to, da bo vaša država napredovala in da boste lahko čim hitreje uvrščeni v naše vrste. Najlepša hvala, kolega Kacin, za dve minuti. Hvala, Albertini. Najlepša hvala, gospod Albertini. tukaj torej, pri nas in eh, zelo smo ponosni na prispevek, ki ga EULEX daje izgradnji kosovskih inštitucij. Včeraj in danes smo imeli tukaj tudi srečanje z eh, albanskimi poslanci iz Albanije in verjemite mi, glavna tema, o kateri smo razpravljali, je boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji, posebej še v vrhu države, posebej še v vladi. Tudi pri vas imate tak primer in zdi se, da prihaja do kratkih stikov med našim EULEX-om in vašo vlado. Kaj lahko storite, da bi bilo to sodelovanje v boju proti korupciji boljše? Eh, kolegica Ulrike Lunaček je že omenila eh, izklop eh, oddajnikov srbskih GSM operaterjev. Ampak eno je izklop, drugo je pa uničenje, cut off to ste storili pri vas. Se vam ne zdi, da bi bilo bolje uh, oddajnike samo izklopiti, ne pa porušiti, onemogočiti, ker bi to dalo prostor za dialog z Beogradom in uh, možnost, da se najde soluš, uh, rešitev v korist obeh strani, tako srpske manjšine in Srbije uh, v Beogradu, kot tudi uh, kosovskih albanskih prebivalcev in države Kosovo. In še zadnje vprašanje, eh, gospod minister, 2. junija naj bi bila balkanska konferenca v Sarajevu in še vedno potekajo pogajanja o tem, ali se bodo vsi predstavniki vseh držav udeležili ali ne. Eh, moje vprašanje se glasi, boste prišel v Sarajevo, gospod minister? Hvala lepa. Grazie, onorevole Kacin. La Hvala, gospod Kačin. Gospa Lözing ima besedo za dve minuti. Äh, Najlepša hvala. Tudi jaz bi se vam rada zahvalila, gospod minister, in vas prosim, da odgovorite na naslednje vprašanje. E, demonstracije proti zahodni prisotnosti e, na Kosovu so vedno pogostejše. Dobivamo poročilo, da uh, Eulex pri tem uporablja sozilec proti demonstrantom. Kako ocenjujete te ukrepe evropskih sil na terenu ali, ali se vam to zdi sorazmerno? Gospod minister, spričo vedno večjih protestov eh, sta NATO in Evropska unija eh, začeli skupnimi prizadevanji, skupnimi vajami za uh, boljše ukrepe pri zatiranju demonstracij. Eh, lani so bile organizirane vsaj tri tovrstne vaje. Kako ocenjujete to? Anketa z februarja 2009 je pokazala, da 79 odstotkov prebivalcev na Kosovu zaradi gospodarskih razmer je pripravljenih sodelovati v protestih. V zadnjih letih je bilo kar nekaj podjetij privatiziranih, sprijeti pa so bili tudi drugi eh, procesi liberalizacije trga. Kosovo ima eno od najbolj eh, liberalnih eh, trgovalnih režimov, kot poroča svetovna blanka banka. Ali mislite, da je to pripeljalo do izboljšave ali do poslabšanja socialnih razmer? Gospod minister Helmut Kune, eh, parlamentarec iz vrst socialdemokratov, eh, je dejal, da je da bi Arhticarjevo rešitev nekoč imenovali protektorat in da tukaj ne moremo govoriti o pravi neodvisnosti. Tako je takrat dejal kolega. Ali eh, je res, da lahko predstavniki Evropske unije eh, raz. Eh, prekličajo vsak sprijet zakon v vašem parlamentu. Kdo tukaj pravzaprav vlada? Vaša vlada ali Evropska unija? Dajte la parola al kolega. Eh, Najlepša hvala. Kolega Taler ima besedo za dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Gospod minister, lepo vas pozdravljam. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Kosovo kot država je utemeljena na obrambi proti masovni kršitvi človekovih pravic večinskega prebivalstva takratnega Kosova. To je bil poskus nasilne deportacije v času Miloševičevega režima. Moje mnenje je, da vam to daje posebno moralno in politično obvezo, da pokažete, kaj ste sposobni in pripravljeni storiti sedaj, ko ste samostojni. Kako ste sposobni razviti demokratičnost Kosova, človekove pravice, pravice manjšin, nekoruptivnost ljudi na oblasti in kako ste sposobni uporabiti potencijale vaše mladine. To je, so tisti kriteriji, po kateri bomo presojali uspešnost Kosova. In tu tudi leži ključ vaš priznanja strani celega sveta, po mojem mnenju. Vprašanje, ki ga imam za vas, pa je zelo konkretno in se navezuje na to, kar je omenil kolega Kacin. Eh, gre za Sarajevsko konferenco, ki se pripravlja pod španskim predsedstvom in kateri želimo kar najboljši uspeh. Danes sem že v eni priložnosti bil prisilen kritizirati ignoranco, ki jo je predsedstvo Španije pokazalo marca letos, se pravi pred mesecem in pol, ko se je pripravljala in tudi izvajala konferenca zahodno-balkanskih držav na Brdu v Sloveniji na inicijativo Hrvaške in Slovenije. Takrat je bilo prisotnih sedem vodi vlad ali držav, zahodno-balkanskih držav, ena ni bila prisotna. Eh, kakšno je danes vaše stališče, eh, stališče vaše vlade glede Sarajevske konference? Kje vidite možen kompromis, ki bi omogočil istočasno deležbo Kosova in Srbije? Hvala. Grazie onorevole Taler, conclude il primo round di interventi. Hvala lepa, gospod eh, Taler. Sedaj pa uh, gospod Salafranka. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, danes zjutraj smo dobili podrobno poročilo visokega predstavnika o sklepih sveta za splošne zadeve in veliko je povedal zlasti o štirih točkah, ki zadevajo eh, misije v Kosovu in eh, pozdravil je rezultate. Eh, pozna tudi stališče moje države v Kosovu. Edino vprašanje, ki ga imam na ministra je, kakšni so odnosi, ki jih imate s sedanjim predsedstvom sveta ministrov. Hvala lepa. Gospod minister, dajem vam besedo za odgovore. Hvala lepa. Vsa vprašanja so zelo legitimna, vprašanja in komentarji in vsem se vam lepo zahvaljujem. Preoblikovanje vlade gospa Lunaček eh, Namen tega preoblikovanja je bil zlasti izboljšati upravljanje nekaterih ključnih področjih in to prestrukturiranje se je zgodilo pred kratkim e, in novim ministrom smo morali dati na voljo še nekaj več časa, da lahko ugotovimo, ali se držijo dogovorjenega, hkrati pa tudi, ali delujejo skladno s pričakovanji. z njimi, ki so eh, postali del vlade. Eh, večinsko prebivalstvo Kosova zna govoriti srbsko in to je dobro. Žal ne morem enakega reči tudi za srbski del prebivalstva na Kosovem, vendar lepa prihaja tudi na tem področju do izboljšanja. In učenje jezikov drugih te lahko samo obogati, v tem ne more biti nobenega dvoma, ne pa te naredi bolj siromašnega. In to je prav gotovo nekaj, kar vlada spodbuja. Da bi do tega prihajalo, prav gotovo je potrebno za nekatera vprašanja predvideti nekaj več časa, in eh, še vedno je precej družin na Kosovu, ki še niso pozabile spomin, je še sve, svež na grozoto eh, nedavne vojne na Kosovem. In eh, vem v primeru nekaterih prebivalcev in vem, da je ta ostranitev teh aten, anten, televizijskih anten, Eh, in prav gotovo je eh, to pomenilo šok. Tega se zavedam in moram reči, da nismo tega niti najmanj veseli. Lahko vam zagotovim, da tu ni bilo najmanjše, eh, po, najmanjšega političnega namena za tem, kar se je zgodilo. za tem ukrepom. Edini namen je bil ponovno spostaviti vladavino pravo in odstraniti nelegalne operaterje in eh, tista, eh, naprimer, družbe, ki so delovale eh, na Kosovem legalno, pa lahko pridejo in se dogovorijo za trgovske sporazume o roamingu. Eh, kot so IPKO eh, in Vala 900. Hkrati je vlada naredila vse, kar je lahko, da bi vsaj olajšala kratkoročne težave oziroma probleme, ki so jih imeli nekateri prebivalci v nekaterih predeljih Kosova eh, zaradi tega ukrepa. In vara 900, ta operater je eh, razdelil in še naprej eh, deli in sicer brez, eh, brezplačno. Eh, kosovskim prebivalcem eh, to možnost eh, in sicer eh, s strani neodvisnih regulatornih organov. In Lahko, eh, lahko rečemo tudi, da eh, je eh, res eh, tudi ta drug projekt. Necessary. Avtocesni projekt, zelo drag projekt. In eh, gre pa za hitrejši dostop do morja in dolgoročno gledano prav gotovo neobhodno potrebno, eh, tudi eh, komercialno izvedljivo. Prav gotovo bo to breme za naš proračun, dejstvo pa je, da moramo eh, poduzemati take velike avtocesne projekte, potem tudi gradnjo, naprimer hidrocentral in podobno zato da bi lahko zagotovili najpomembnejše in neobhodne eh, pogoje za gospodarsko oživitev in tudi zagotavljanje gospodarske rasti in razvoja. Hvala gospod Kukan tudi vam za vaše vprašanje, ki se nanaša na Srbijo eh, in politiko in regionalne. Eh, regionalne projekte, Kosovo je pripravljeno pri tem sodelovati. Eh, ker imam še druga vprašanja eh, na to temo, se bom na to še povrnil. Potem priznanje še pet preostalih članov članic Evropske unije z naše strani delamo vse, kar je mogoče, da bi pomagali prijateljskim državam Evropske unije, ki še niso priznale Kosova, da to storijo. Prepričani namreč smo, da eh, s tem priznanjem Kosova kot neodvisne države, da bo to pomenilo, da, lahko, da boste pomagali in sicer v enaki meri tako Srbiji kot Kosovu s tem priznanjem. Nihče ne more trditi, da nepriznanje pomeni pomoč Srbiji ali pa da je lahko koristno za Srbijo in tudi te preostale države tudi tega ne pravijo. pripravljeni smo sodelovati s temi državami, ki nas niso priznale in jim ponuditi karkoli je še potrebno, da bi lahko pravzaprav pretehtali svojo odločitev in prišli do priznanja. Tako delujemo na več ravneh, naprimer, če Eh, se spomnim na vprašanje gospoda Sala Franke, ki je vprašal, kako ukrepa in kaj dela Kosovo, da bi naprimer bolje sodelovalo s španskim predsedstvom Evropske unije. In Na vsak način iščemo najrazličnejše načine, kako komunicirati, včasih tudi na nekih tretjih mestih, naprimer v okviru različnih sestankov na vrhu na mednarodni ravni, moram pa priznati, da ni nekega regularnega eh, kanala za to sporazumevanje. Potem pravosodni organi in institucije v celoti prav gotovo predstavlja področje na Kosovem, eh, ki eh, mu pripisujemo izjemno veliko eh, pozornost in pomen. Kajti to je ključnega pomena za borbo proti organiziranemu kriminalu, proti korupciji in zavezani smo temu želimo tudi doseči rezultate na tem polju in sicer ne le zagotoviti in vzpostaviti potrebni zakonito kvir, kajti to je eh, predpogoj, da bi lahko uspešno se soočali in borili proti organiziranemu kriminalu, temveč smo zavezani tudi iskanju otipljivih rezultatov v tej smeri. In Prav gotovo. Prepričan sem eh, tudi v to, da eh, bomo na to lahko tudi k malu eh, konkretno pokazali. Ne smemo pozabiti, da smo mlada država, ki obstaja šele dve leti, toliko tega je potrebno narediti. Ni lahko se spopadati z vsemi temi številnimi izzivi in problemi pri ustvarjanju nove države, vendar pa smo vsi trdno odločeni, da naredimo vse, kar je potrebno, da razrešimo probleme in negativne pojave v naši družbi in da to storimo kot eh, prioritetno nalogo. Še enkrat eh, tudi v odzivu na to, kar ste povedali vi, gospod Kacin, naj eh, vam zagotovim, da bomo še pomnožili svoje prizadevanje pri eh, borbi proti organiziranemu kriminalu. In eh, ko gre za ostronitev eh, teh anten, naj eh, povem to, da pravzaprav edini namen za tem je bil vzpostaviti ponovno red, pravni red in vladavino prava. In to je spet ključen predpogoj, če želimo uspeti še na številnih drugih področjih. Drugi juni in Sarajevski vrh, glede tega. In uh, konferenca. Sveta za splošne zunanje zadeve eh, v Pragi eh, ob sodelovanju eh, vseh zunanih ministrov Zahodnega Balkana in Zahodnega Balkana dokler, ukolikor eh, se bo uporabilo isti format eh, tudi v primeru te konference, bomo sodelovali. Bo Kosovo sodelovalo in dejstvo je, da bi si želeli, da vsi gredo v Sarajevo. Ta format gimnik je neformalni format, neutralni format, in ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi kdo sodeloval v takem okviru oziroma na konferenci takega formata. Res tudi je, da prihaja sem in tja do demonstracij občasno na Kosovem, in uh, mlada demokracija, ki jo Kosovo predstavlja, pa pomeni, da si želi zgraditi resnično demokratično družbo. Pre, pravica do protestov, do demonstracij je pravica, ki jo podpiramo, ki jo polno podpiramo in upoštevamo in spoštujemo. Hkrati pa smo v polni meri za red in mir. In eh, ko gre bodi si za delovanje Euleksa, kosovske eh, policije in tako dalje, v vsakem primeru je glavni namen zagotoviti polno spoštovanje prava in reda in eh, mi smo država, nismo protektorat. Eulex smo povabili v samostojno državo, da v podporo kosovskim institucijam na področju pravosodja in policije. In eh, še naprej je njihova prisotnost dobrodošla na dnevni ravni pa tudi vse tesnejemo, sodelujemo pri soočanju s vsemi temi številnimi izzivi na področju policijskega delovanja in pravosodja. Mednarodna prisotnost eh, Kosova pa sloni na eh, predlogu Atisarja, In sicer gre za eh, predlog, ki ga je kosovski parlament v polni meri podprl in nekaj tudi, kar je močno prisotno v naši ustavi. In eh, nič neobičajnega eh, ni niti prisotnost Euleksa Eh, niti eh, teh eh, drugih institucij v Kosovu. Vse to je zasnovano na Atisarjevem predlogu in gre na drugi strani tudi za suvereno povabilo s strani suverenega organa oziroma suverene države predsednika Kosova. Zahvaljujem se tudi vam, gospod Taler, za vaše komentarje in vaše vprašanje. Naj spet povdarim. Številni izmed nas, ki smo nosilci eh, različnih funkcij v različnih kosovskih institucijah, trdo in ustrajno delamo, da bi lahko izpolnili mnogo legitimnih pričakovanj se strani podpornikov Kosova ne le zato, da bi ta pričakovanja izpolnili, temveč tudi zato, da bi našo državo preobrazili uh, v državo blagostanja, v demokratično državo in evropsko državo. Kosovo je del Evrope in se tudi počuti kot del Evrope. In naj povem, Evropa ne more biti, ne more biti eh, popolna brez Kosova. In Evropska unija mora tudi eh, ponuditi Kosovu zelo utipljivo evropsko perspektivo. No, upam, da sem se držal časa, ki mi je na voljo, vendar naj se še povrnem še enkrat na Sarajevski vrh. Na več nedavnih sestankov, ki sem jih imel eh, s spoštovanimi zunanimi ministri Italije, gospodom Frankom Fratinijem, zunanjem ministrom Francije, Bernarom Kušnerjem včeraj in odličnim sestankom, ki sem ga imel danes popovdne s komisarjem Štefan Filejem. Vsem sem predložil soglasje Kosovo, da je prisotno oziroma del Sarajevskega vrha. ob upoštevanju zavez sa strani organizacije, da bo dejansko eh, tu eh, uporabljen ta format gimnik, kot sem eh, poprej omenil, kajti menim, da je to tisto, kar nam lahko zagotovi, da imamo dostop do vsakega predstavnika, da vse to poteka varno in in eh, skratka, eh, da vse to poteka ob polnem dostojanstvu vseh. Eh, ta konferenca se nam zdi dobrodošla priložnost tudi z vidika vsebine na tej konferenci na vrhu. Tako da Kosovo utemeljeno pričakuje tudi v Sarajevu. jasnejšo perspektivo oziroma izgled za evropsko povezavo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Zelo pozorno smo vas poslušali in prisluhnili eh, vašemu izvajanju. Res je, da ste sicer govorili dlje. Eh, vendar pa ste se morali odzvati na najrazličnejše, na najrazličnejša vprašanja. Gospod Severin, hvala lep, vesel sem, da ste tu med nami. Eh, vemo, da ste že dolga eh, leta tisti, ki se zauzemate za vaše ljudi in eh, za, na, za nekatere od nas ste priznan zunani minister priznane države, za druge pa govorite v imenu kosovskih stremljen in eh, težen. Vendar pa smo vsi pripravljeni pomagati vaši državi na poti k uresničevanju eh, teh težen. Vendar pa priznanje še ne pomeni države, ravno obratno. Eh, gre za politično organizirano, mednarodno, zanesljivo, skupno, skupnost eh, oziroma entiteto je predpogoj za eh, priznanje. Torej z našim, z našo pomočjo. Um, Prav gotovo gre za prvo fazo oziroma za pomemben element, ki ga predstavlja vaša notranja eh, politika. Potem pri premoščanju na različnejših eh, preprek na poti k eh, priznanju vseh je tisto, kar eh, je eh, pomembno. In strinjam se, vaša eh, prihodnost leži v članstvu Evropske unije. Moje vprašanje torej je naslednje. Da bi lahko res podprli vaša stremljenja. Potrebujemo nov politični kontekst eh, na Balkanu. Gre za novo politično dinamiko, nov politični kontekst. kontekst. Eh, in eh, seveda tu brez dobro sosedskih, sosedskih odnosov v vašem predelu to ne bo možno. Ali imate glede tega vizijo ali na tej viziji dela, da bi lahko spremenili kontekst na Zahodnem Balkanu, da bi nam omogočili, da lahko premostimo pridržke tistih, ki vas še ne priznavajo? Hvala lepa, spoštovani Severin. Gospod Vajgel ima besedo dve minute. Hvala lepa. Došli, gospod minister, v tem visokem domu. Vi čakate na priznanje, priznanje vseh držav Evropske unije. Mislim, da upravičeno eh, čakate na to priznanje z določeno, z določeno željo, da se ta eh, stvar uredi tudi iz razlogov, ki jih je kolega Severin pravkar eh, navedel. Moram reči, da bolj razumem, bolj razumem čustva in, in, in, in aktivnosti Srbije, da bi preprečila eh, priznanje kot, kot eh, obnašanje tistih evropskih držav, članic Evropske unije, ki, ki eh, neke nove stvarnosti, ki je nastala na tleh Kosova, nočejo priznati in razumeti. Ravno zato, ker bolj razumem eh, stališče Srbije, bi vas posebej opozoril, da bodite odprti do srpske manjšine na Kosovu, podpirajte jo, bodite kooperativni do izvoljenih predstavnikov županov iz vrst srpske manjšine, ki so bili na volitvah, Eh, dokazali ste svojo kooperativnost z vključitvijo vlade v vlado eh, srpskih predstavnikov na listi liberalne stranke, mislim, da je bila to modra poteza in da prispeva k krepitvi državnosti eh, Kosova. Rad bi dal še samo opozorilo, ko gre za področje kriminala in, in, in, in boja proti drogam, posvetite dolžno pozornost transferju drog, in posvetite posebno pozornost tudi položaju in pravicam romske skupnosti. Hvala lepa. Grazie, onorevole Weigel. La parola all'onorevole. Hvala lepa, gospod Weigel. Sedaj pa naslednji govornik ima eh, dve minuti. Gospod Angorakis. za mene, za eh, mene eh, minister predstavlja del identitete, ki je še vedno entiteta, eh, entiteta, ki se je odcepila od Srbije in tega ne priznavamo. Gospod Hiseni in kosovsko ljudstvo, kosovski narod doživljajo posledice te odsepitve, eh, kajti gospod Hiseni predstavlja albanofone Kosova in to veste in to je nekaj, kar obžalujemo. Gospod Hiseni je rekel, da je vojna zapustila hude posledice, vendar pa enako velja tudi za drugo stran in za druge. Pravi problem je vedeti, kako zaščitite pravice vseh, vseh prebivalcev Kostova, eh, kar še ne obstaja in gospod eh, Hiseni to zelo dobro ve. To, eh, ta Atisarjev načrt pravzaprav je nespremljiv in ki je privedel do teh posledic. Vprašal bi gospoda Hisenija, kaj boste storili, če bo mednarodno sodišče razsodilo, da da pravzaprav kosovska odcepitev ni zakonita. Kakšna je uloga, eh, naprimer, eh, teh eh, implikacij v primeru Kosova? Hvala lepa. Per... Hvala, gospod Angorakis. Gospod Munic. Gospa Munic. Hvala lepa. Gospa Muniz ob več priložnostih eh, je eh, bilo omenjenih pet držav članic eh, Evropske unije ki so povedale, da brez porazuma in brez poštovanja resolucije Evropske unije ne more biti eh, priznanja Kosova. In po moje je bilo to otemeljeno zlasti za vidika stabilnosti v regije. Priznanje Kosova brez eh, ne da bi spoštovali ta eh, predhodna pogoja, lahko pomeni za regijo edino eh, ne, nestabilnost. E, sedaj se čaka na razsodbo mednarodnega sodišča, želimo biti konstruktivni. E, kakšna pričakovanja pa imate glede tega, glede e, mnenja teh drugih držav, kakšen bo tudi vaš pristop v luči razsodbe mednarodnega sodišča? zlasti pa glede na tiste države, ki Kosova niso priznale. Hvala lepa. Gospod Belger, dve minuti. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, minister, hier zit ik. Hvala, gospod predsednik. Eno vprašanje imam pred vašim obiskom tukaj sem v Noj Curih Zeitung pre, prebral precej pesimističen članek in to me je napotilo na naslednjo razmišljanje. Pred eh, enim tednom je prišlo do ukrepa Euloksa zaradi eh, sumov o korupciji na visoki ravni. In gospa eh, Lunaček je tudi govorila o tem konkretnem področju. Ali lahko poveste, kakšen je sedani stadi pri tej zadevi, poteka preiskava in minister za infrastrukturo in drugi funkcionari. Skratka, ljudje, ki so zadolženi za cestno infrastrukturo in tako dalje. Potem eh, vaša želja, da se usmerite k Evropski uniji in ko se zauzemate za demokracijo. To pomeni, da eh, ima tudi javno mnenje in eh, javnost pravico, da veste, kako je z vsem tem. potem tudi zauzemanje za manjšine in sicer enakopravno za vse manjšine v vaši državi. Hvala lepa. Pot Nikolaj, dve minuti. Uh, mister, minister, Hvala. Gospod minister, krajša pripomba. Zdi se mi, da je pri priznanju države gre za vprašanje vladavidne prava in ne za neko osebno razumevanje. In eh, pripričana sem, da Evropska unija daje vladavini prava prednost. Imam eh, vprašanje v povezavi z. Uh, eh, večplastni pristop, to je pomenilo za celotno regijo. Sprašujem pa vas o izključitve srpske skupnosti iz eh, administracije. Ali imate kakšen načrt za povečanje prisotnosti srpske populacije v administrativnih oziroma v javni upravi? Ali predvidevate ukrepe za podporo pravoslavni cerkvi? In pa še tretje vprašanje, ki je povezano z visoko stopnjo brezposobnosti, gre za 40 odstotkov in eh, tako visoka stopnja je zelo slaba. Ali predvidevate kakšne socialne ukrepe za to, da bi se lahko borili proti brezposelnosti? Hvala, gospa Nikolaj. Sedaj pa gospod Svoboda, ki je predsednik naše delovne skupine za odnose z Balkanom. Dve minuti. Hvala lepa. Dobrodošli, minister. Še enkrat se bomo srečali jutri v okviru te delovne skupine. In rad bi podprl to, kar bi vedel gospod Weigl o vprašanju Romov. Nedavno smo o tem razpravljali tudi v Štrasburu in to je pomembno vprašanje v vseh državah. Vse države si morajo bolj prizadevati za integracijo Romov. Za vas imam pa dve vprašanje. Prvič. Ali ste pripravljeni spodbujati de facto sodelovanje med eh, srpskimi in pa kosovskimi oblastmi, ko gre za vprašanje okolja, varstva in tako naprej, ne glede na vprašanje priznanja države? Govorim o lokalnih eh, organih na licu mesta. Veliko je zadev, ki jih je potrebno rešiti, eh, kot naprimer odlagališča smeti, infrastruktura in tako naprej. In pa, če se vrnem na sodbo mednarodnega sodišča, ne glede na to, kakšen bo rezultat, verjetno bo ta rezultat zelo dvoumen, vsak bo videl določeno, eh, določen vidik te sodbe. Ali menite, da bi se po sodbi lahko začela nova pogajanja? Uh, torej, uh, Ali mislite, da bi v neodvisnosti Kosova, ki ga ni na, možno napraviti za povratno, ali menite, da bi lahko bila ta sodba izhodišče za začetek novih pogajanj, da bi lahko okrepilo neodvisnost Kosova, po drugi strani pa pospešilo tudi integracijo drugih držav, vseh, ki so prizadete, tudi Kosova in Srbije. Hvala. Grazie, onorevole Svoboda. Conclude il dibattito. Hvala lepa. Razpravo pa zaključuje gospod Kirilov. Hvala lepa. Gospod minister, navezal se bom na to, kar je povedal eden izmed kolegov. Tudi sam sem prebral članek eh, o aretaciji enega izmed vaših ministrov in spraševal sem se, ali je bilo to narejeno v sodelovanju. med uh, eh, Euleksa in pa vaših oblasti, oziroma ali je bilo to samo okrepanje Euleksa. Spomnim se tudi, da je obstajal primer nemških državljanov, ki so obiskali vašo državo, kasneje pa se je izkazalo, da so se ukvarjali z korupcijo, zato so jih arestirali in jih obtožili terorizma potem pa so te nemške državljane spet eh, izpustili, če se prav spomnim. Torej, ko so vaše oblasti aretirale te nemške državljane, ali je Eulex eh, vedel za to in obratno, ko je Eulex želel preiskati vaše eh, pisarno vašega ministra ali hišo, ali so vaše oblasti vedele za to? Hvala, gospod Kirilov. Gospod minister, imate besedo in prosim, da se držate časovne, da se držite časovne omejitve desetih minut. Prosim, bodite kar se da kratki in jedrnati. Skušal bom biti kar se da kratek. Ampak vprašanj je bilo toliko, da bi potreboval več časa, če bi želel obsežno odgovoriti na vsako posamezno vprašanje. Gospod uh, Severin, Adrian, prijatelj. Da, imamo vizijo. In uh, srčika naše vizije je to, da bi tesneje sodelovali z vsemi državami na Zahodnem Balkanu. To se nam zdi predpogoj za nadaljno evropsko integracijo. Edini način, kako lahko to dosežemo, pa je ta, da se med sebojno spoštujemo. Ni nujno, da se države med seboj uradno priznajo, morajo pa se spoštovati. In uh, to me je pripeljalo do naslednje točke. Oprostite, če preskakujem ampak vprašanja so zelo povezana med seboj. In pa torej, um, sedaj sem pomislil na neposredne posledice bodoče sodbe mednarodnega sodišča. In uh, kaj so tiste potencijalne poteze, katerim bi se lahko zatekla Srbija in seveda tudi Kosovo? Ne bom predvideval, kakšna bo sodba. To ne bi bilo eh, smiselno, zato ne bom prejudiciral, kaj, bodo, kaj bo 15 sodnikov sodišča povedalo o tem vprašanju. Ampak ne glede na sodbo, govorimo o svetovalnem mnenju, ki ne bo pravno zavezojoče za nobeno članico Združenih narodov. Eh, govorim o članicah ZN, ker je, bil, ker je bila generalna skupščina ZN tista, ki je zahtevala to mnenje. Brez kakršnega koli prejudiciranja. Naj povem, da popolnoma zaupamo v mednarodno sodišče mi eh, s tem mislim Kosovo. Kajti Kosovo je vse podalo jasne dokaze in to je dokazalo, da zaupamo v narodno pravičnost, v mednarodne institucije, ki predstavljajo izvajanje pravice. Veliko lahko naredimo na regionalni ravni, zato da bi vam poslali bolj pozitiven signal. Lahko sprostimo ali liberaliziramo gibanje oseb, lahko liberaliziramo trge in pa trgovino. Nažalost pa, kot veste, Srbija blokira vse izvoze iz Kosova. mi se nismo odločili za enak eh, ukrep. Iz preprostega razloga. Želeli smo dokazati, da smo pripravljeni Srbiji dati več časa, po drugi strani pa smo bili prepričani, da bi s to vrstnimi ukrepi zgolj škodili podjetjem na obeh stranih meja. Torej, simboličen korak bi bil, če bi Srbija dovolila izvoze iz Kosova oziroma uvoz blaga iz Kosova. Regionalno bi se lahko dogovorili tudi o tem, da bi uvedli brez vizumski režim. Zakaj bi jaz potreboval vizo za to, da bi obiskal Albanijo, Črnogoro ali Bosno? Na ta način bi spet poslali jasen signal. Sporočili bi, da si želimo brez vizumskega režima z Evropsko unijo, da pa smo še predtem sposobni to uvesti na regionalni ravni. lahko bi uvedli nekakšen šengenski sistem, brezvizanski režim za Zahodni Balkan. Popolnoma jasno je, kaj je potrebno storiti, ampak manjka nam politične volje, manjka prizadevanj za to, da bi uresničili to politično vizijo. Prepričan sem, da bo me moj dobri prijatelj, gospod Albertini, ustavil, če bom predolgo govoril. Zato na kratko o drugih uh, vprašanjih. Jaz predstavljam vse prebivalce Kosova. Tukaj ni nobenega nesporazuma. Predstavljam vse prebivalstvo Kosova. Vsi vse prebivalstvo aktivno sodeluje v, eh, na Kosovu. Imamo skupnosti, ki sodelujejo v vladi, imamo dva srpska ministra v vladi. In ta dva upravičeno zastopata srpsko skupnost na Kosovu. Ad hoc delegacija Evropskega parlamenta je poročala o rezultatih nedavnih lokalnih volitev. Udeležba je bila 25 odstotkov v srpskih skupnostih eh, in celo 55 odstotkov v štrncih. To pomeni ne samo to, da predstavljam vsakega državljana na Kosovem, to pomeni, da vsakega državljana predstavljam učinkovito, na učinkovit način. Naj se uljudno ne strinjam za gospo Henis. Rekli ste, da je neodvisnost Kosova povzročila nestabilnost v regiji. Jaz mislim ravno nasprotno ravno nasprotno. Neodvisnost Kosova je končno stabilizirala regijo Zahodnega Balkana. Niti en sam srpski državljan ni zapustil Kosova po razglasitvi neodvisnosti. Ravno nasprotno, veliko Srbov se celo vrača v Kosovo. ni prišlo do nobenih hudih uh, etničnih sporov na Kosovem. Ravno drugače je bilo v preteklosti. Zato je trditev, da je neodvisnost Kosova povzročila nestabilnost uh, v regiji, posledica bodi si pomankanja obveščenosti, pomankanje razumevanja tega, kaj je prineslo, kaj je prinesla neodvisnost Kosova v regiji Zahodnega Balkana. Potem, kar se tiče mednarodnega sodišča. Kakor sem že povedal, Zdi se mi, da ne bi bilo pravilno, če bi želel, če bi skušal sedaj napovedati, kakšna bo sodba sodišča. Ampak še enkrat, kot politiki lahko včasih um, napovedujemo, kaj se bo zgodilo. In če, če predpostavljam, da sodba ne bo, niče, ne bo eksplicitna, In še enkrat tukaj podarjam, da sodba ni najpomembnejše vprašanje. Najpomembnejše vprašanje je, kako se bomo odzvali vsi skupaj neposredno po objavi sodbe sodišča. Moja skrb je tukaj naslednja. Gospod Kukan povedal, bom še enkrat to, kar sem že povedal. Bojim se tega, da bi Srbija začela postavljati diplomatske ovire. Srbija bi se lahko odločila za diplomatsko oviranje, ne tiste države, ki nas niso priznale. In takšne diplomatske ovire bi samo povečale spor med Srbijo in Kosovom. To je, eh, tega se bojim, to je moja skrb in zelo si želim, da nimam prav. Upam, da bo namesto tega Beograd eh, pripravljen se usesti z nami za pogalsko mizo in se z nami pogovarjati. Mi smo pripravljeni se pogajati s Srbijo o številnih vprašanjih, ki zadevajo obe državi, o številnih eh, vprašanjih, ki so zelo pomembna za celotno regijo. odnosi med Srbijo in Kosovom se vsak dan, vsak dan naletijo na določene ovire oziroma ovirajo celotno regijo na poti k evropski integraciji. Potem še nekaj o boju proti korupciji. Nedavni ukrepi Euleksa in pa pravosodja pa tudi vlada na Kosovu je zavezana boju proti korupciji in pa kriminalu na vseh ravneh naše družbe. Niti en sam uradnik v javni upravi Kosova Torej, nikomu ne bomo pogledali skozi prste, ne glede na to, ali bodo to uradniki na najvišjih ravnih ali ne, če bo se izkazalo, da se ukvarja z kriminalom ali korupcijo. Zato bodo poskrbele tudi naše delovne skupine in pa institucije. To je vprašanje preiskav pravosodja in zato sam ne bom posegal v v neodvisnost eh, sodstva in pa preiskav. Počakajmo, kakšni bodo rezultati teh eh, raziskav. Sam eh, upam na najbolje in upam na najboljše rezultate, ko gre za boj proti kriminalu in pa korupciji. To sta pojava, ki sta nažalost zelo prisotna v celotni regiji. Seveda se ne moremo boriti proti kriminalu v, na Kosovu, če tega istočasno ne počnejo tudi v Srbiji, Črnegori, Makedoniji, Bosni in tako naprej. Vse to je zelo povezano oziroma vse te združbe so zelo povezane med seboj. Zato morajo sodelovati oblasti v Prištini in v eh, Beogradu. Samo na ta način se bomo lahko borili proti organiziranemu kriminalu. Eh, torej, mora, re, pristop mora biti regionalen, ne more se izključiti Kosova pri boju proti kriminalu. Srbija pa počne ravno to. Pa še eno vprašanje je bilo postavljeno v zvezi z uh, več uh, kulturnostjo. Lahko vam zagotovim, da smo zavezani temu, da spoštujemo uh, multikulturnost Kosova. Vi ste uporabili besedo izključitev srpske skupnosti. Mi nismo srpske skupnosti nikoli izključevali iz naših skupnih prizadevanj. Večkrat smo srpsko skupnost povabili, naj se skupaj z nami prizadeva za implementacijo večnarodnih dimenzije Kosova in ve, vedno več Srbov se nam pridružuje. To je dobra novica. Lahko rečem, da se nam pridružujejo vsi Srbi. Deep reluctance that I say this. Kajti Srbi so končno spoznali, da Beograd samo govori, da Beograd eh, ne naprave ničesar za to, da bi izboljšal eh, situacijo srpske skupnosti na Kosovu. Beograd samo izkorišča srpsko skupnost na Kosovem kot eh, izgovor za to, da bi destabiliziral Kosovo, tako da bi Beograd ponovno dobil. Uh, povod za ponovna pogajanja o statusu. Vendar pa se to ne bo zgodilo. Kosovo je neodvisno in to je bil nepovratni proces. Sedaj pa naj zaključim s pozitivnim sporočilom. Upam, da bo Po sodbi sodišča Beograd postal del skupnih regionalnih prizadevanj, da se bo prizadeval za izgradnjo vzdušja razumevanja, sodelovanja uh, v namene miru in pa evropske perspektive celotne regije. Zelo sem zahvaljujem. Gospod minister, uh, Tudi mi si želimo enako. Zahvaljujem se vam za vaše obsežne odgovore in eh, vidimo se na naslednjem eh, zasedanju. Upam, da bomo takrat slišali o okrepitvi eh, vladavine prava in pa okrepitvi institucij, demokratičnih institucij v vaši državi. Eh, o okrepitvi evropske perspektive v vaši državi. Torej, zahvaljujem se vam, da ste bili z nami in eh, do naslednjič. Invito il kolega onorevole Danže. Tako, sedaj pa prosim kolega Donžona, da se mi pridruži tukaj za govorniškim pultom, zato da bova skupaj vodila naslednjo točko. Gre za izmenjavo mnen o parlamentarnem spremljanju skupne varnostne in obramne politike v obdobju po Zahodnoevropski uniji. No, nekaj časa bomo dali tistim, ki nas bodo sedaj zapustili. ampak časa nimamo veliko. Zato bomo kar delo nadaljevali kljub hrupu v dvorani. No, kratki uvod. 1. marca 2010. je predsedstvo Zahodne Evropske unije objavilo da bo unija ukinjena junija leta 2010. Ta izjava je bila plot razprave v spodnjem domu britanskega parlamenta in pa tudi v francoskem parlamentu so razpravljali o tem. V skladu z tem, kar pravi aneks k Lizbonski pogodbi o vlogi nacionalnih parlamentov, bo bo, morata parlament, eh, Evropski parlament in pa nacionalni parlamenti doseči dogovor o tem, kako učinkovito nadzorovati eh, skupno varnostno in obramno politiko. O tem smo že razpravljali na seji za zaprtimi vrati 27. aprila 2010. O tem je razpravljal tudi usmerjevalni odbor nacionalnih parlamentov. in konferenca predsednikov. Na teh dveh zasedanjih je bil predstavljen dokument o parlamentarnem spremljanju skupne varnostne in obramne politike. Predstavljena sta bila dva različna dokumenta. Eh, torej, toliko, o uvod, o, toliko uvodoma. Sedaj pa dajem besedo predsedujočemu Danžonu, ki je predsedujoči našega pododbora za varnost in obrambno. Na to bo pa kolega Dav predstavil svoje stališče. Gospod Danžon. Hvala, gospod eh, predsednik. Pravzaprav ste že vse povedali, zato bom zelo kratek in podali v res te situacije. Mislim, da bi morali predlagati predvsej hitro pravzaprav eh, poti k temu. Kolegi eh, iz nacionalnih parlamentov vedo, da bo čez deset eh, dni sestanek predstavnikov nacionalnih parlamentov z gospodom Busekom in dobro bi bilo, da do takrat že nekako poznajo vaš pristop oziroma vaše poglede. In eh, eh, potem eh, naši kolegi iz nacionalnih parlamentov bodo verjetno na to eh, precej hitro preučili celo zadevo. Eh, naprimer, eh, tako eh, v eh, Združenem kraljestvu kot eh, v Franciji so se parlamenti glede tega že izjasnili eh, in sklican bo specializiran kosak, eh, ki bi eh, torej, eh, lahko Eh, pri tem sodeloval šest eh, parlamenta, eh, v prisotnosti tudi šestih evropskih poslancev in <clears throat> se srečali na sestanku. In evropski poslanci, ki seveda v, med številnimi nacionalnimi parlamentarci se lahko pravzaprav izgubili. Eh, predvideni so bili še mm, drugi pristopi in eh, o tem je govoril gospod Daf. Vse to lahko predstavlja zasnovo za razpravo s kolegi. Eh, sam sem, se zauzemam za čim bolj pragmatičen pristop. In eh, namreč potrebno je utemeliti eh, razpust te Zahodnoevropske eh, zveze in eh, Medtem gre eh, eden od eh, razlogov, so eh, tudi potrebna sredstva oziroma stroški. Takoj bom pripustil besedo gospodu Dafu, ki je vse to zelo natančno preučil. Prego, onorevole Daf, a gran voce il suo intervento è ri... Gospod Daf. Zaprosil, zaprošeno je bilo za vaše mnenje. Hvala lepa. Vesel sem, da lahko nadaljujemo z razpravo o tem, kako izboljšati medparlamentarno sodelovanje. To ni eh, neka možnost. Pogodba nas obvezuje k temu, da izboljšamo sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. Pravilno je bilo, da smo takšno klauzulo dodali v pogodbi. Še posebej zato, ker so se naše pristojnosti na področju pravosodja in notranje politike povečale. Sveda pa tudi, ko gre za skupno zunanjo in obramno politiko. To je področje, ki je Zelo pomembno za nacionalne parlamente. Nacionalni parlamenti varujejo to politično področje stoletja. In, eh, uh, in uh, Evropski parlament na področju varnostne in obramne politike dosedaj ni dokazoval, ne vem, kakršnekoli strokovnosti, čeprav smo se tukaj zelo izboljšali. Do določene mere so nacionalni parlamenti ljubosumni na našo vedno večjo pomembnost. Pogodba pravi, da bi morali določiti obliko medparlamentarnega sodelovanja in to skupaj. Evropski parlament in nacionalni parlamenti se morajo dogovoriti o smeri, ki jo bomo obrali. Nekoliko me skrbi odločitev uh, eh, spodnega doma uh, parlamenta Združenega kraljestva in pa francoskega parlamenta, ki so želeli postopati na lastno roko, brez uh, posvetovanja z Evropskim parlamentom in pa s predstavniki drugih nacionalnih parlamentov v forumu, ki jih imamo. Imamo predsednike parlamenta, imamo predsednika Buzeka in imamo seveda tudi Kozak in pa Kofak, ki je ki predstavlja predsednike odborov za zunanje zadeve. V dokumentu, ki sem ga pripravil v okviru usmerjevalne skupine, sem eh, govoril o treh možnostih prva možnost je porožen način parlamentarnih srečanj, kakršnega smo imeli v preteklosti. V glavnem bi to spodbujal in pa organiziral Evropski parlament, mi bi, dosegli, mi bi določali dnevni red, predstavniki nacionalnih parlamentov pa bi bili povabljeni, naj se prikažejo, če to želijo. Ampak eh, nacionalni parlamenti so se Mm, nad to obliko sodelovanja pritoževali. Pravijo, da ni strukturirana, pravijo, da ni dobro organizirana. Uh, ni bilo tudi potrebne doslednosti in pa rednosti teh sestankov. Druga možnost je možnost, ki jo želi francoski senat in pa House of Commons, uh, torej da bi imeli nekakšen specializiran kozak, ki bi se ukvarjal z uh, vprašanji skupne varnostne in obrane politike. Predsednik Donjon je že predstavil prednosti, uh, ki bi jih imela to vrstna organizacija, ko gre za stroške, ko gre za. udeležbo parlamenta. Sam mislim, da Kozak ne bi pravilno odražal duh pogodbe. V pogodbi smo določili ulogo uh, eh, um, predsednika Evropske unije in pa Catherine Ashton kot pa stalne predsednice sveta za zunanje zadeve. funkcija predsedn predsedniške trojke je skoraj izginila iz uh, zunanje politike Evropske unije. Ko gre za parlamentarno dimenzijo, pa moramo odražati dejstvo, mora biti uh, izraženo dejstvo, da imamo sedaj bolj stalno in pa koherentno predsedstvo izvršne veje naše institucionalne ureditve. Tretja možnost, za katero se zauzemam sam, je ta, da bi imeli skupni, skupne sestanke odbora, ki bi jih soorganizirali mi in pa predsedstvo, trenutno predsedstvo oziroma parlament trenutno predsedujoče države. E, to ne bi zahtevalo novega sekretarjata, zato je to najpocenejša e, na, e, možnost, ki je najbolj poceni. Vse bi se dogajalo v Bruslu, v glavnem bi za to plačali mi. Lahko bi imeli dve takšni zasedanji na leto, menim, da bi to bilo dovolj prvo zasedanje se lahko sredotoči na zunanjo in varnostno politiko, drugi pa na varnostno in obramno politiko. Lahko bi imeli tudi poročila naših poročevalcev ki bi poročali o uspehih ali neuspehih eh, naših ukrepov na področju skupne varnostne in obramne politike. Od Cathy Ashton in pa eh, Hermana Van Rompuyja bi lahko pričakovali, da bi se udeleževala teh zasedanj. in da bi bila pripravljena odgovarjati na, na vprašanja poslanca Evropskega parlamenta in pa naših kolegov iz nacionalnih parlamentov. Če bi to uh, primerno organizirali, bi uh, bili ti dogodki tudi uh, zelo pokriti v medijih. In na ta način bi bil odpravljen demokratični primankljaj, uh, to bi lahko tudi spodbujalo služba za zunanje delovanje in pa stalno vlogo predsednice sveta Evropske unije. Lahko bi zaprosili tudi za zunanje govornike, naprimer generalnega sekretara, sekretarja NATO, ki tako ali tako išče primerni eh, forum za to, da bi govoril za našimi strukturami. Jasno pa mora biti razlika med uh, takšnimi skupnimi zasedanji odborov in pa zasedanji gen, gen, mm, skupš, eh, generalne skupščine NATO. things would uh, not be applied. Ti skupni sestanki odborov se ne bi opirali na solucije za to, da bi sprejemali odločitve. In zato mislim, da je takšna možnost najbolj privlačna za nas in tudi za nacionalne parlamente. Kakor je povedal gospod Donžon, je pomembno, da ustrajamo pri sprejetju odločitve o tem. Če tega ne bomo dosegli, se bo pojavil vakum, ki ga bodo zapolnili nacionalni parlamenti, ki bodo ravnali na lastno pest. Prav tako je pomembno, da imamo memorandum, da v memorandumu soglasju, ki ga imamo za Kathy Ashton, da želimo zavezo strani Kathy Ashton, da se bo zaseden takšnih skupnih odborov uh, udeleževala. Prav tako moramo ohraniti obiskati oziroma obdržati stik z Hermanom van Rompojem. Tukaj se bom ustavil. Daf, um, ehm, kolega... Hvala lepa, gospod Daf. Sedaj pa gospod Galer. Ehm, Hvala. Evropski parlament je že pred eh, tem, ko je stopila veljavo Lizbonska pogodba, vedno znova ponavljal, da smo edina parlamentarna institucija, edina nadnacionalna institucija, eh, ki ima pristojnosti na področju varnostne in obramne politike, edina, ki lahko spremlja in nadzoruje to politiko. S tem, eh, ko smo dobili Lizbonsko pogodbo, je to postalo še bolj očitno. Ampak eh, to smo To je postalo še bolj očitno šele, ko je bilo sklenjeno, da bo ukinjena Zahodnoevropska unija. In sedaj smo dobili jasen signal, če ne bomo več imeli Zahodnoevropske unije, potem tudi njena telesa ne bodo več delovala. No, ampak eh, v poročilu Donžon je bilo to jasno povedano. Dobro bi bilo, če bi vključili strokovnjake in pa izkušnje kolegov iz nacionalnih parlamentov pri našem delu in dobro bi bilo, da bi jim pokazali, da je v okviru Evropskega parlamenta najbolj eh, primerno spodbujati in oblikovati varnostno in pa obramno politiko Evropske unije. Zato moramo čim prej podati konkretne predloge, ker imam malo časa, bom kratek, v glavnem se strinjam s tem, kar je povedal kolega Daf. Um, lahko podamo kolegom na socialnih parlamentov zelo atraktivno ponudbo s pomočjo naših izkušenj, pa lahko potem s pomočjo ustreznih teles, uh, kar najboljše spremljamo uh, razvoj skupne varnostne in obramne politike. Hvala lepa se, da bo gospod Suverin za dve minuti. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Že kar nekaj časa se poskušam sestati z gospodom Damžanom in z gospodom Dafom, zato da bi eh, nekako znotraj s, eh, te naše skupine obravnavali to vprašanje. Vsekakor lahko govorimo o perspektivah za sodelovanje z nacionalnimi parlamenti, seveda pa gre tukaj tudi za neko demokratsko verodostojnost, eh, za eh, pomembno nalogo, ki jo imamo. To je namreč naloga, da eh, spodbujamo neke vrste skupno zunanje in varnostno politiko. Kratek bom, ker se mi zdi, da v dveh minutah ne moremo rešiti tega vprašanja. Ampak mislim, da rešitev, ki jo predlaga gospod uh, da, torej tretja opcija je najbolj privlačna. E, imam pa tukaj dve pripombi. Prvič, če pripeljemo vse člane odborov eh, v nacionalnih parlamentih eh, v Bruselj bom, se bomo morali sestajati na stadionu. In pa drugič upoštevati moramo tudi posledice eh, odprave parlamentarne skupščine Zahodne Evropske unije in Zahodne Evropske unije kot organizacije. Namreč ta organizacija je vključevala tudi države, ki niso članice Evropske unije in za katere ne veljajo naša pravila glede sodelovanja z nacionalnimi parlamenti so torej tu nacionalni parlamenti, ki pa niso nacionalni parlamenti držav članic. Zato bi predlagal, da oblikujemo majhno skupino kolegov, ki bi razmišljali o tem tudi, kako vključiti tudi predstavnike političnih skupin v Evropskem parlamentu skupaj eh, s predstavniki eh, ti odhajajoče eh, skupščine Zahodnoevropske unije, zato da bomo videli in preučili, kako bi lahko na podlagi predloga gospoda Dafa vključili tiste države, ki so zelo pomembne za našo varnostno in zonanjo politiko, vendar niso vključene v Evropski parlament. Hvala, gospod Severin. Gospa Lozing ima besedo za dve minuti. Najlepša hvala. Najprej se zahvaljujem gospodu Dafo za predloge. Vsekakor ni enostavno tukaj najti nekih praktičnih rešitev. V skupini GUE smo razpravljali o tem in se strinjamo z vašim stališčem, da je najbolj primerna različica C. Želeli pa bi še nekaj natančnejših pojasnil. E, Torej, pomembno je, da so eh, vključene ne samo največje stranke v nacionalnih parlamentih, ampak tudi majhne eh, opozicijske stranke, kajti le na ta način bo mogoč dejanski demokratičen in pregleden nadzor te politike. Uh, mislimo, da je srečevanje dvakrat na leto, kot je predvideno v predlogu, premalo. Uh, tudi na podlagi izkušenj iz odbora sede, vem, kako raznolike so teme in uh, kako uh, hitro se pojavljajo pomembna vprašanja, ki jih je potrebno nadzorovati. Še posebej, ko gre za krizne razmere in dogovarjanje v zvezi s tem, eh, tukaj mislim, da dvakrat letno ne bo dovolj predlagamo torej srečanja enkrat na dva meseca. Poznamo tudi problem, da bi zaradi tega bilo težko zagotoviti vedno prisotnost gospe Eštanove oziroma gospoda Van Rompoja. Hvala, gospa Lözing. Besedo ima gospod Džanako za dve minuti. So polikle provedre. Celo na FHR slišal izjetra to nadljudav. Gospa Genaki, δική του παρουσίαση και νομίζω ότι... Zahvaljujem se za izredno natančen, natančno predstavitev in mislim, da lahko iz tega zaključimo nekaj posem jasnega in sicer, da je tretja opcija tista, ki je najbolj dosledna. Eh, sestanek eh, ki bi, bil, eh, ki bi se vršil v Bruslu. Povabili bi tri predstavnike nacionalnih parlamentov, rekla sem tri, zato ker eh, dejansko lahko eh, zagotovijo to politično zastopanost in pa s eh, udeležbo vseh članov odbora za zunanje zadeve. Eh, dvakrat na leto in nekaj pripravljalnih sestankov, mislim, da bi to bilo dovolj. Ne pozabimo tudi, da je vprašanje varnosti in eh, zunanih zadev da so eh, to vprašanja, pri katerih seveda še vedno imajo eh, svoje pristojnosti nacionalni parlamenti, lahko pa bi na ta način predvideli določeno usmeritev. Bila sem poslanka, štirikrat sem bila poslanka v svoji državi in udeleževala sem se na eh, sestankov Sveta Evrope. Kar lahko naredimo je, da naprimer v okviru zastavljenih tem povabimo naprimer različne predstavnike nacionalnih parlamentov, ki niso eh, člani držav, ki niso članice Evropske unije, lahko bi jih povabili in tudi sedaj, glede na to, da živimo v dobi elektronskega komuniciranja, jih zlahka lahko tudi o vsem obveščamo, ne da bi pri tem posegali po nepragmatičnih rešitvah. Mislim, da je to zelo dobra rešitev, ki jo predlaga gospoda. Hvala. Gospod podpredsednik, gospod Pasko ima besedo. Najlepša hvala. Mislim, da moramo biti zelo jasni, ko se lotevamo te teme in da moramo izhajati iz realnosti. Ko pravim, da mora biti, moramo biti jasni, ne smemo pozabiti na to, da obstaja določena napetost med eh, tem, da smo del določenega institucionalnega okvira skupnosti, po drugi strani pa vemo, da eh, so odločitve na področju varnostne in, in eh, obramne politike še vedno v nacionalnih rokah torej nacionalni parlamenti so tisti, ki imajo tukaj končno besedo, vendar pa eh, imajo končno besedo za svoje nacionalne prispevke k temu, kar je v vedno večji meri eh, večnacionalno delovanje. Tukaj ne gre vedno samo za vojaške zadeve, gre za civilno-vojaška področja. In v primerjavi eh, z nami, imajo bistveno drugačen pogled na stvari. Potrebno se je zavedati teh različnih pogledov in tudi realnosti glede tega in to mora biti podlaga za naš pristop. Ti predlogi, ki jih je pripravil gospod Dav, so dobro premišljeni. In edino, kar bi želel tukaj dodati, je, da bi morali upoštevati tudi potrebo po uh, ad hoc, zelo hitro sklicanih posvetovanjih, kajti večinoma je ravno to tisto, kar povzroča težave, ne pa eh, redne zadeve, ki jih lahko obravnavamo na daljši rok. Hvala. Grazie, onorevole Pascu. Hvala. Gospa Nikola ima besedo za dve minuti. Parerama esta que a través de respecto a... Uh, Po mojem mišljenju moramo spoštovati ne samo, kar je zapisano, temveč tudi duha, eh, duha pogodbe. Deveti člen jasno predvideva, da je ta proces potrebno organizirati o posvetovanju z nacionalnimi parlamenti, kar pomeni, da gre za odločitev, ki jo lahko sprememo delno. Moramo pa se o tem pogajati z nacionalnimi parlamenti. Ti morajo prispevati k sprejemanju odločitev in eh, želeli bi se zauzemati za civilno sodelovanje in vojaško sodelovanje. Morda bi bilo dobro, da bi prišli do eh, celoviteškega dokumenta na podlagi tega, kar je predlagal gospod Daf, vendar besedila, ki bi pomeni, eh, pomenil tudi možen sklic na te ad hoc odločitve. Predvideti, predvideti tudi eh, pogovore z nacionalnimi parlamenti, kaj ti možno je, da imajo drugačna tolmačenja pogodbe in tako dalje. Zato številni poslanci menijo, da imajo ekskluzivne pristojnosti na tem, podra, na tem področju. Zato predlagam tesno sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. Eh, čas je tudi, da se zahvalimo svetu bivše Zahodne Evropske zveze. In sedaj je prišel čas, da začnemo sprejemati odločitve za leta 2011. Hvala, gospa Nikolaj. Hvala, besedo ima kolega Gualtieri za dve minuti. Najlepša hvala. Tudi sam zelo cenim dokument gospoda Tafa in mislim, da smo skupaj z razpravo eh, nekaj zelo pomembnega razčistili z institucionalnega vidika. Eh, in sicer gre tukaj predvsem za proces odloč odločanja. Vendar pa je tu še parlamentarni nadzor, kar pa je drugačen vidik. To je v skladu s 36. členom odgovornost Evropskega parlamenta poleg močnejše vloge v zvezi z eh, proračunom, ki jo imamo za civilne misije v okviru politike EVO? Predlog francoskega senata mislim, da je zelo nepraktičen in strinjam se s kolegi, ki pravijo, da je potrebno nadgraditi tretjo hipotezo, da pa je potrebno uh, upoštevati tisto, kar je že omenil gospod Severin, namreč, da moramo razmisliti tudi o možnosti sodelovanja drugih držav, ki so bile članice Zahodne Evropske unije. Nikjer sicer izplicitno ne piše, da bi deseti člen prvega protokola pokrival opcijo B, ampak eh, na podlagi opcije C bi lahko ocenili, ali je mogoče vključiti tudi nekatere druge elemente modela, ki ga predlaga gospodav skupaj s posebnim kosakom. Uh, mislim, da bi lahko našli neko rešitev, ki ne bi spodkopavala temeljnih zatev, namreč da gre za eh, sodelovanje parlamentov na podlagi sekretarjata, ki ga imamo tukaj in da ne gre za neko zgolj prehodno rešitev. Torej, mislim, da bi eh, opcijo C lahko eh, poglobili in razjasnili. Eh, seveda pa moramo počakati na morbitne, eh, na morbitne nasprotovanje strani nacionalnih parlamentov. Najlepša hvala, gospod Kaltieri. Zdaj pa še enkrat, gospod Tonšov. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vam za vse vaše komentarje in zadovoljstvom ugotavljam, da smo vse bliže eh, soglasja glede tega, da je opcija C tista, Eh, iz predloga gospoda Dafa, na kateri bi še nadalje delali eh, sodelovanjem vseh. In to je zelo pomembno vprašanje tudi za kolege iz eh, Zahodne Evropske zveze in Evropske unije. Trenutno je 24 treh držav, ki so vključene skratka v vse, vse delovanje, ki se nanaša na skupno varnostno in obramno politiko. In Ob upoštevanju tudi pogostnosti sestankov, eh, mislim, da četrtletni sestanek, enkrat na četrtletje, eh, bi, bi, bi bilo razumno, eh, kaj ti gre tudi za to, da je potrebno biti sposoben eh, sklicati take sestanke. Vem, koliko, v kolikšni meri nam je to težko že narediti doma eh, ali pa naprimer sklicati sestanek eh, celo naprimer v zoženem krogu, če bi bilo to nujno potrebno. In to bo tudi pomenilo, da čim manj imamo naprimer Tudi, če ni veliko število to vrstnih eh, akcij, naprimer, eh, to še vedno pomeni sodelovanje zelo velikega eh, števila predstavnikov tretjih držav. In v Franciji, v francoskem senatu, ko je v tem potekala debata, me je naprimer frapiralo Eh, nevednost eh, kolegov glede števila ukrepov eh, in pa naprimer tudi vojaških akcij, tako z vidika, z vidika torej, mm, ljudi, ki so napoteni na različne misije in samo tri od. Od 13 misij so, je vojaško, vojaške narave. E, torej, kar pomeni, da obstaja ta potreba, da dobro informiramo kolege nacionalnih parlamentov o tem in o tem, da so seveda nacionalni parlamenti legitimno upravičeni do vseh teh informacij, kajti vse te operacije niso in eh, daleč od tega, da bi bile vse bile vojaške narave, kot sem povedal. In eh, potrebno bi bilo predvideti tudi sklice stanka neformalne delovne skupine eh, s koordinatorji posameznih eh, političnih skupin, vendar bi bil lahko samo ena oseba za to odgovorna, za to, da delujemo operativno in hitro in lahko potem predsedniku Buseku že povemo, kakšna je splošna orientacija, da In potem po tej prve sestanku nacionalnih eh, parlamentov pa eh, se lahko že začnemo pogovarjati tudi z različnimi kolegi iz nacionalnih parlamentov. A, ah, prego, onorevole Dafa, si si. Izvolite, gospod Daf, imate besedo. Povsem se strinjam eh, s povzetkom gospoda Danžona. Želel sem samo dodati, da naj bi se usmerjevalna skupina v nacionalnih parlamentih sestala v četrtek do povdne, prisotno tudi predsednik Buzek, razpravljali bomo o tem vprašanju in eh, podal bom poročilo, eh, predstavil razprave te, predstavil rezultate te razprave in prejšnje razprave v odboru SIDE in eh, hitro se bomo potem eh, lotili operativnih vprašanj. Dobro eh, zadnja dva govornika, še posebej eh, predsednik Danžansta, zelo dobro povzela, eh, kaj je še pred nami. In eh, zelo mi je bil eh, všeč jedrnat povzetek in mislim, da je vsem podal eh, potrebne informacije. Mislim, da s tem lahko zaključimo eh, s to točko in poslali, torej vse skupaj bomo zapisali in eh, pismo poslali tudi predsedniku Busku, zato da bo poznal raz, vsebino naše razprave, preden se bo sestal s predstavniki nacionalnih parlamentov 15. maja. To bo namreč tudi ena od tem, o katerih se bo razpravljalo. Eh, šlo bo za pismo, ki bo seveda vsebovalo tudi prevladojoče mnenje, namreč željo, da se uresniči tretja hipoteza gospoda Dafa. Podanih pa je bilo tudi kar nekaj zanimivih komentarjev o tem, kako bi lahko to še nadgradili. Naj torej dodam še svoj prispevek in izrazim tudi svoje strinjanje s tem, da se spostavi delovna skupina v pododboru. Ta delovna skupina bo še naprej preučevala to vprašanje. Upam, da bomo lahko nadgradili eh, opcijo C in uh, morda lahko to izvedemo tudi v stalnem dialogu z našimi sogovorniki iz nacionalnih parlamentov, torej eh, s predstavniki odbora za zunanje zadeve in odbora za obrambo. Torej skupaj z njimi mislim, da lahko razvijamo zadeve naprej. Dobro. Mislim, da s tem lahko nadaljujemo tudi z naslednjo točko.